pa gospa Quisthood Rovol. O tem bomo glasovali jutri opoldne, sedaj pa še zadnja točka za danes. In spet poročilo Quisthood Rovol o skupni trgovinski politiki. Izvozite, izvolite za 4 minute. Hvala lepa še enkrat, gospod predsedujoči poročilo, ki se na kratko imenuje Omnibus 1, je dejansko prilagoditev prava na področju trgovinske politike Lizbonski pogodbi, namreč členoma 290 in 291. V okviru Lizbonske pogodbe ima sedaj parlament pravico soodločanja oziroma sodelovanja pri trgovinski politiki in noben drug parlament nima teh pristojnosti. Naš model je podoben ameriškemu kongresu in naš model torej ni podoben modelu iz držav članic. Za enkrat je oziroma do sedaj je bila trgovinska politika izuzeta iz postopka komitologije, ampak ta posebni režim je sedaj končan. Odločitve na področju trgovinske politike so sedaj v pristojnosti komisije. Ampak komisija tega ne more storiti kar tako. Na kratko. na kratko naj predstavim spremembe eh, v mojem poročilu. Namreč skupno razumevanje. Evropski parlament se je s komisijo in svetom izpogajal o skupnem razumevanju, v okviru katerega so uporaba delegiranih aktov in druge določbe v okviru enega modela komisija, tega ni upoštevala v svojem predlogu, kar me zelo čudi. Zato se poročilo, ki sem ga zapisala, sklicuje na skupno razumevanje. In drugič, govorimo o uvedbi delegiranih aktov na vseh področjih, ki jih predlaga komisija. In tretjič, vprašanje preiskovalnega postopka ali svetovalnega postopka tukaj se strinjamo s komisijo, da moramo za to poskrbeti, ko bo šlo za eh, pogoje pri izvajanju. Če bi ta postopek bil predolg, bomo potrebovali drugačen postopek in na koncu še posvetovalni postopek. Tukaj potrjujemo predlog komisije. Na mesto posvetovan, ki sedaj niso več potrebna pri uvedbi protidampinških in protisubvencijskih ukrepov, bodo države imele svojo obveznost roki v protidampinški in protisubvencijski uredbi. Tukaj ne želimo podpreti najdaljšega dovoljenega roka v skladu z zakonodajo VTO, ampak želimo, da bi bili roki krajši. Ukrepi bodo zato bolj učinkoviti, zato v poročilu predvidevamo skrajšanje teh rokov, seveda pa so izjeme vedno mogoče. Poleg tega poročilo prilagajam oziroma priporočam, da bi komisija morala poročati Evropskemu parlamentu in javnosti. Sedaj se vidi, kako pomembno je to, namreč imamo razpravo o postopku, o akti, ta postopek ni bil pregleden, živimo v času interneta, zato nikoli ne bomo dovolj pregledni in nikoli ne bomo dovolj obveščali javnosti. Moje poročilo ustreza spremembam Lizbonske pogodbe in to je zelo tehnično poročilo. Zelo sem se spuščala v tehnična vprašanja. Je tudi zelo politično vprašanje, kajti sedaj uvajamo nove čase na zelo občutljivem področju področju. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, zahvaljujem se komisarju Dehuhtu in gospod Čološ, prosim vas, da te zahvale prenesete naprej. Hvala lepa, gospa Kuisthut Rovol. Sedaj pa gospod Čološ. Hvala, gospod predsedojoči. Dovolite, da se opravičim v imenu gospoda Deguhta, ki je načrtoval potovanje danes in ker eh, je ta točka tako pozna na dnevnem redu, ni mogel spremeniti svojega dnevnega reda in biti tukaj. Zaradi tega me je prosil, da v imenu komisije povem nekaj o tej zadevi. Komisija se zahvaljuje gospej uh, eh, Kistko Trovol in pa gospod Morej, ki je bil poročevalec v Senci in pa vsem drugim članom odbora za mednarodno trgovino za njihov konstruktivni pristop pri tem predlogu. Gre za pomemben predlog, kajti gre za eh, prvi predlog, eh, pri katerem usklajujemo novi režim z izvedbenimi, eh, med izvedbenimi akti in delegiranimi akti na področju skupne trgovinske politike. Komisija Eh, bo sodelovala tukaj z svetom in z parlamentom za to, da bi ta dosje zaključili čim hitreje. Kar nekaj predlogov sprememb bo na glasovanju ta teden in seveda ne morem se spuščati v podrobnosti tukaj. Gre za delo, ki uh, bo opravljeno med temi inštitucijami, zato da se bodo ti predlogi sprememb obravnavali. Pa, naj pa povem nekaj splošnih zadev. Prvič načeloma komisija lahko sprejme vse predloge sprememb, ki govorijo o posvetovalnem postopku pri pripravljalnih ukrepih. Drugič, komisija se strinja, da delegirani akti morajo biti vključeni v ustrezne uredbe uh, v zvezi za Kitajsko. Tretjič, komisija se zahvaljuje za amandmaje v zvezi z antidampinško uredbo. Podpiramo duha predlogov sprememb eh, v zvezi z izvedbo novih pravil, eh, ki izhaja iz komitologije v zvezi z antidumpingom, vendar pa tu imamo nekaj težav, praktičnih težav in pa zakonskih težav. Komisija pričakuje in upa, da bomo prišli do učinkovitega načina za obravnavo teh vprašanj v okviru razprave, ki bo potekala med tremi inštitucijami Eh, na podlagi glasovanja v parlamentu. Naj zaključim s tem, da povem, da smo res veseli dela, ki je bilo upravljeno do sedaj. Seveda pa moramo zdaj še videti, kakšne so perspektive za nadaljne delo, da bomo čim prej prišli do zaključka tega dosjeja in ga sprejeli. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, dame in gospodje poslanci. Hvala lepa gospod komisar. Sedaj pa govorniki v imenu skupin, gospod Kaspari, v imenu Ele. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Zelo obžalujem, da razprava o tako pomembni temi teče tako pozno, brez prisotnosti javnosti in pristojnega komisarja. To seveda ni očitek komisarju, ampak res obžalujem dejstvo, da obravnavamo to poročilo, ki pokriva toliko tem in za katerega si je parlament v zadnjih desetih letih tako prizadeval, da mm, to poročilo ne izpolni pričakovanj javnosti. Delo poročevalke mm, sicer izvaja oziroma poskrbi za to, da se bo Lizbonska pogodba sedaj izvajala na tem področju in pristojnosti Evropskega parlamenta, pristojnosti, ki jih Evropski parlament ima od 1. decembra 2009. Te pristojnosti nam sicer nič ne prinesejo, morda v primerjavi z ZDA, ampak če to primerjamo z državami članicami, nemški zvezdni parlament nikoli ni imel takšnih pristojnosti. Nikoli ni imel takšnih pristojnosti, kot jih ima Evropski parlament. Mislim, da je dobro, da smo skrašili roke v protidampinški in protisubvencijski uredbi. Zahvaljujem se tudi kolegom, da so se zelo prizadevali za delo na tej temi in kolegice in kolegi, želim si, da bi v, v okviru skupne trgovinske politike vedeli, kakšno vlogo imamo kot Evropski parlament. Nismo tisti, ki lahko samo kritiziramo saj nas nihče ne jemlje resno, tako je bilo pred 1. decembrom 2009. Mislim, da moramo sedaj postopati odgovorno, tukaj opozarjam na akto, to smo že slišali in gospod predsedujoči, če mi dovolite, povedal bi še nekaj, kar mi zelo leži pri srcu, namreč Evropski parlament bi moral izkoristiti vse možnosti za to, da bi bila uprava parlamenta sposobna slediti komitologiji, na tem področju, zato da bomo resnično lahko izpolnili svoje naloge. Hvala. Hvala lepa v imenu socialistov in demokratov za minuto in pol, gospod Moreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Že nekaj časa je minilo, odkar je Evropski parlament na zadnje obravnaval skupno trgovinsko politiko, sedaj pa moramo zaradi Lizbonske pogodbe obravnavati delegirane akte in tako naprej. Zaradi te pogodbe ima komisija zakonodajno pristojnost le skozi delegirane akte in te akte, izvajanje teh aktov nadzirata druga dva pomembna organa Evropske unije. In na področju trgovinske oziroma trgovinske politike moramo vedeti, da mora politika slediti metodi skupnosti. Torej, komisija poda predlog, to pa potrdita oba zakonodajna organa. In mislim, da mora biti komisija stroga pri izvajanju določb Lizbonske pogodbe. Evropski parlament mora imeti nadzor nad zakonodajnim delom Evropske unije. Zato moramo vse primere, kjer naj bi komisija spremenila ali dopolnila zakonodajne akte, obravnavati kot delegirane akte. Državam članicam ne smemo dovoliti, da bodo imele moč veta nad izvršno oblastjo komisije, zato ker je trgovinska politika izključno v pristojnosti komisije. Če naj imajo možnost veta, potem mora to veljati samo za izjemne primere, to ne sme biti pravilo. Na koncu želim čestitati gospe Kristut Rovol za odlično delo in za duh sodelovanja, ki je prevejo celoten postopek. Hvala. La signora Kokmerin. Hvala, gospod Morero. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Kohmerin. Hvala lepa. Od vstopa veljavo Lizbonske pogodbe, se je na trgovinske politike vse spremenilo. Imamo novo pravno osnovo in v Evropskem parlamentu je še posebej mogoče zaslediti, kakšne posledice je im, imela ta nova pogodba. V tej temi, o kateri govorim, gre za tehnične vprašanja samo na prvi pogled. Uporabljamo visoko leteče besede, naprimer delegirani akti ali preučevanje, izvajanje in tako naprej. Ampak zatem se skrivajo politični interesi. Pomislimo samo na roke pri protidampiških ukrepih ali drugi ukrepi, v glavnem čas je denar. Tudi preglednost nezaupnih informacij je zelo pomembna za javnost. Gospod Rovol je že omenila temo akte, če bi imeli že od začetka pregleden postopek, kdo ve, kaj, čemu vse bi se lahko izognili v pogajanjih. Mislim, da se sedaj lahko zahvalim poročevalki, zelo sovereno je opravila svoje delo in zahvaliti se želim tudi za to, da je dobro upravljala delo z vsemi sodelavci in upam, da bomo dosegli dober rezultat. Hvala. Hvala, gospa Kohmerin. Sedaj pa drugi govorniki, dve minuti za gospod Kostinger. Hvala, gospod predsedujoči. To poročilo o skupni trgovinski politiki, ki ga bolj poznamo pod pojmom Omnibus 1, je vsekakor pomembno poročilo o načinu delovanja Evropskega parlamenta, kar zadeva skupno trgovinsko politiko. Tukaj se ne smemo prestrašiti zaradi tehnične kompleksnosti tega predloga. Vsekakor je ta predlog pomemben, kaj ti opredeljuje delovanje odbora za eh, trgovino in Evropski parlament z delegiranimi akti. Kolegica je že povedala, za katero vsa področja to velja. Tukaj bi omenila tiste točke, ki so po mojem mnenju vredni omembe, ker so zelo pomembni. V prvi vrsti gre tu za postopek pregleda. Seveda, ta je primeren, vendar pa imamo tukaj, moramo poskrbeti, da se določene druge pristojnosti ne omejujejo. Potem odpoved in odprava posvetovalnega postopka. Lizbonska pogodba je te postopke izničila. Tesno sodelovanje zadevnih ustanov pa je seveda še naprej potrebno in zaželeno tako bi lahko določena nesoglasja čim hitreje prepoznali in jih upoštevali pri odločanju. Potem določanje rokov. Hitro odločanje je v interesu vseh udeleženih strani. Krajšanje rokov torej gre pozdraviti in privede do več gotovosti trgovinskih partnerjev. Tudi črtanje posvetovalnega postopka pomeni, da lahko s tem prihranimo dva meseca. Hitrejšo izvajanje postopka pregleda pa seveda mora izvajati najvišji organ. Zahvaljujem se poročevalki za uspelo in uh, uspešno delo. Čestitke. Najlepša hvala. Gospa Köstinger, sedaj pa za minuto gospod Lajfrit, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, gospa poročevalka. Mislim, da lahko rečemo to, da evropska zunanja trgovinska politika odnegdaj predstavlja področje uspeha Evropske unije. Zakaj? Ker je v pris, izključni pristojnosti Evropske unije in se izvaja ciljano. Z Lizbonsko pogodbo je tako, da je Evropski parlament povsem enakopraven zakonodajalec pri teh postopkih in verjetno je to razlog za to, da bo skupna trgovinska politika odslej še uspešnejša. Zdaj je nedvomno zelo zapleteno prejšnje postopke prevesti v novi sistem. S predlogom komisije o omnibusu 1 in omnibusu 2 in z odličnim delom poročevalke na to vprašanje, smo zdaj uspeli najti sistem, kjer imamo na naši strani veliko zaupanje, imamo tudi nadzor, hkrati pa ima komisija tudi to možnost, da lahko deluje uspešno in to bom sedaj tudi zelo zavedno rekel, to, kar se nam je zgodilo z akto, upam, se ne bo več ponovilo, zdaj, ko imamo ta sistem. Hvala. Hvala, gospod Leichtfried. Zdaj pa postopek pritegnite mojo pozornost. In samo gospa Bašesko se je priglasila k besedi. Gospodite, za minuto. Sin modifikarja če. Hvala, predsedojoči. Podpiram spremembe 26 zakonodajnih aktov, ki zadevajo skupno trgovinsko politiko. Zato, da bodo stvari v skladu z novim sistemom delegiranih in izvedenih aktov. Zelo dobro je, da. In bo imela komisija te pristojnosti zdaj, hkrati bo to omogočilo boljšo politično učinkovitost skupne trgovinske politike in omogočilo Uniji, da bo bolj konkurenčna na tujih trgih. Dobro je tudi, da uh, bo komisija sprejela svojo pristojnost v zvezi z uh, uh, tem, kar je določa, kar je nalaga Lizbonska pol, uh, pogodba v večini primerov bo torej tu eh, preverba potekala na tej ravni. Hkrati pa so zelo pomembne tudi zaščitne klauzule v tem kontekstu in dobro je, da vidimo, kako pomembne so. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo vam kratko naj zaključim. Prvič, kot je pokazala razprava, gre tu za zadevo, ki je tehnično zapletena. Hkrati pa prinaša, eh, pokriva precejšno, eh, precejšno število pomembnih aktov in eh, kaže, kako pomembno je to področje in koliko napora je bilo tukaj uloženega, da smo prišli, da smo prišli do hitre rešitve. Drugič, komisija je zadovoljna z splošnim dosegom predlogov sprememb in je seveda pripravljena, da se bo v okviru trialoga o tem pogovarjala. In končno, Bistveno vprašanje ostaja naslednje, kako bomo upravljali te inštrumente za uh, trgovinsko zaščito. To je treba seveda obravnavati v okviru trialoga. Naj v imenu komisije še enkrat izrazim zahvalo parlamentu za zelo poglobljeno delo na tem dosjeju in hkrati, da vam zagotovim uh, zavezanost eh, komisarja de Guhta pri sodelovanju s parlamentom v zvezi z skupno trgovinsko politiko. Tudi v prihodnje hvala lepa. Najlepša hvala, gospod eh, komisar. Sedaj pa poročevalka za sklepne pripombe. Zelo na kratko bom povzela. Zahvalila bi se poročevalki v senci, pa tudi komisarju Čolosu in komisiji, ki je tukaj vsekakor zagotovila vse sodelovanje in seveda se bom tega vesela, sodelovanja še poslužila. Jutri bom seveda dala v glasovanje vse predloge o spremembah in tudi izvedli bomo končno glasovanje. Gre za pomemben dosje, zato mi je zelo pomembno in to je dobro pomembno, Eh, da imamo odločitev na plenarnem zasedanju o tem poročilu. Na tej podlagi lahko potem skupaj s kolegi stopim okrepljena v trialog. Izhajam iz tega, da bomo ta trialog k malu zaključili, kajti vsi smo pripravljeni na kompromis in tudi zelo prožni. Gre za zakonodajno gledano posem novo okolje in vsi se moramo še nekako znajti v njem. Najlepša hvala vsem za sodelovanje in lahko noč, mislim, da verjetno gremo zdaj vsi bolj ali manj spat. <laughs> Najlepša hvala za te lepe želje in te komentarje, gospa Kvisthaut. Uh, s tem torej zaključujemo to točko na dnevnem redu, o njej bomo glasovali jutri opovdne.